potrjene. Skupina S in D mi je predlagala nekaj eh, sprememb imenovan v skupinah in pa odborih. Ti bodo priloženi eh, zapisniku današnje seje, če ne bo nobenih pripomb, potem veljajo.